potekala v sredo ob 12. Osnutek eh, koledarja za leto 2016 eh, je sprejela konferenca predsednikov 30. aprila. Eh, ta koledar najdete tudi na spletni strani, namenjeni plenarnim zasedanjem. Rok za vložitev predlogov sprememb je v torek 19. maja do 12. ure. Glasovanje bo potekalo v sredo 20. maja ob.